Dnevni red lahko sprejmemo, če temu nihče ne nasprotuje, torej nobenih ogovorov, sprejet. Sporočila predsednice, danes jih nimam. Tako da kar neposredno se lotevamo glasovanja. Samo da preverim, ali je kvorum dosežen. Začetek glasovanja. Je ferme le vote. Konec glasovanja. Ah, en ordre. Allez, on va commencer. Vse je v redu, tako zdaj bomo začeli. Poročila, gos, poročilo gospoda Basa Ikauta. Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov. Kompromis sedem, kdo je za? ki je kot. Proti, vzdržani, kompromis sedem sprejet. In je pa problem. Va verifije. Ni, ni problema, bomo preverili. Žuvre le vot. Glasujemo. Konec glasovanja. Plus 19. 19 za, kompromis je sprejet, dragi kolegi. Oprostite, pozabila sem kartico. Glasujete za ali proti? Tudi če ste proti, bo vseeno sprejeto. Ali on continue? L'addition au compromis 7, qui est pour? dodate k kompromisu sedem. Kdo je za? Gospod Wim van den Kamp, zgledate zgubljeni, kaj se dogaja? Ravno kar, zač ravno kar smo začeli, ne morete še biti izgubljeni. Torej, eno vrstico niže. Dodatek kompromisu sedem. Merci, Viktor. <laughs> Hvala, Viktor. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da ni sprejet. Bomo preverili. Glasujemo. Je ferme le vote. Konec glasovanja. Ni sprejeto en glas več je proti. On passe directement à l'article. Oui. My machine, my machine is not working. Ah. Moja naprava ne dela, glasoval sem pa to ni bilo registrirano. Gospod Telor. Telor.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 9 čez 9 je, šele začeli smo in pravila obstajajo. Bi radi ponovili? Rezultat bo enak. No, pa dajmo. Glasujemo. Glasujemo o istem, torej dodatk k kompromisu 7.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 Ma, no, nenavadno, eni trdite, da dela, eni, da ne, sto let ne bomo glasovali. Alors, le vote. No, no, no, no. Le vote est fermé. Konec glasovanja. Plus 19, moins 19. Rezultat 19 za, 19 proti.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 Nadaljujemo člen 102. Amandma 102, se upravičujem, za, proti, vzdržani. Člen 102 zavrnjen. Amandma 104, predlog spremembe 104, za, proti, vzdržani. Predlog spremembe 104 zavrnjen. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani. Kompromis šest sprejet. Predlog spremembe 110. Za, proti, vzdržani. Predlog spremembe 110. Zavrnjen. Kompromis 2. Kdo je za? Proti, vzdržani. Kompromis 2. Sprejet. Amandma 110. 17 za, proti, vzdržani, kompromis 117 sprejet. Original, be, originalno besedilo za, proti, vzdržani, originalno besedilo sprejeto. Amadma 124, kdo je za, proti, vzdržani, vzdržani, Zavrnjen 124, 125 za, proti, vzdržani. Amadma 125 zavrnjen. 119 in 128 sta enaka, glasujemo skupaj. 119 in 126. 119 in 126 za, proti, vzdržani ni čisto jasno, glasujemo. Je ferm le vote. Konec glasovanja. 19-19. Zavrnjen. Allez, nous continuons. Amendement 127. Qui est pour? 127. Kdo je za? Proti? Zdržani? zavrnjen. 128 za, proti, vzdržani. Predlog spremembe 128 zavrnjen. 129 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. Kompromis 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Kompromis 3 sprejet. Kompromis 3a za tri A. Proti, vzdržani, ni jasno, bomo preverili. Glasujemo o kompromisu tri A. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 3A je zavrnjen. Kompromis 3B za, proti, vzdržani. bi radi preverili. Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo, glasujemo. Konec glasovanja. Za 20 proti 19 sprejet. Kompromis 4. Gospa Ajuto. Oprostite, moja kartica ne deluje. Possiamo aggiungere il voto manuale eventualmente quando c'è una verifica? Ali lahko glasujemo z dvigom rok, kadar je treba preverjati? Glasovala sem za. V redu, torej je kompromisni predlog 3B sprejet. Gospa Juto, mogoče se bi morali presesti. Torej kompromis štiri za, proti, vzdržani, kompromis štiri sprejet. Amandma sto šestinštirideset za, proti, vzdržani. Sto šestinštirideset sprejet, zdaj pa sto sedeminštirideset za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo. Glasujemo. Je, f... Je ferme le vote. Konec glasovanja. Zavrnjen. Nadaljujemo. Vsi predlogi sprememb v svežnju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 Amonmo. Nadaljujemo. Amanma 154. Za, proti, zdržani. Predlog spremembe 154 sprejet. Predlog spremembe 155 za, proti, zdržani. 155 zavrnjen. Predlog spremembe 156 za, proti, vzdržani. 156 sprejet. 157 za, proti, vzdržani. 157 sprejet. 158 za, proti, vzdržani. 158 sprejet. 159 za, proti, vzdržani. 159 sprejet, 160 za, proti, vzdržani, 160 zavrnjen, 161 za, proti, vzdržani, 161 sprejet, 162 za, proti, vzdržani, 162 zavrnjen, 163 za, proti, vzdržani vzdržani, 163 zavrnjen, 164 za, proti, vzdržani, 164 zavrnjen, 165 za, proti, vzdržani, ni čisto jasno, glasujemo. Glasujemo o 165, predlogu spremembe 165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 predlog spremembe 165 sprejet. 166 za, proti, zdržani, 166 zavrnjen. Bi radi preverili? Glasujemo. Je ferme le vote. Konec glasovanja amendement cent soixante-six. Predlog spremembe 166 je zavrnjen. Nadaljujemo z amandmajem 192. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? 192 zavrnjen. Kompromis 5 za proti, vzdržani, kompromis 5 sprejet. Predlog spremembe 195 za, proti, vzdržani, 195 sprejet. Prehajamo na amandma 198 za, proti, vzdržani, ni čisto jasno. Predlog spremembe je 198, o njem glasujemo. Konec glasovanja. 198 zavrnjen. 28 za, proti, vzdržani. Preveč izenačeno je. Bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 28. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 199 za, proti, vzdržani. 199 sprejet, 200 za, proti, vzdržani. Predlog spremembe 200 zavrnjen, 201 za, proti, vzdržani vzdržani, 201 zavrnjen, 202. A, bi radi preverili, pa preverjamo. Glasujemo o predlogu spremembe 201. Konec glasovanja. Predlog spremembe 201 zavrnjen. 202. Kdo je za? Proti? Zdržani? 202. 202 zavrnjen, 203 za, proti, vzdržani, 203 zavrnjen. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 203 zavrnjen. Predlog spremembe 208. Kdo je za? Proti? Zdržani? Predlog spremembe 208 zavrnjen. Bomo preverili, glasujemo o predlogu spremembe 208. Konec glasovanja. 208 zavrnjen. 209 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 210 za, proti, vzdržani, 210 sprejet. 211 za, proti, vzdržani, 211 zavrnjen. 33, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Ni čisto jasno, bomo glasovali o predlogu spremembe 33. Že ferme vot. Konec glasovanja. Predlog spremembe 33 sprejet. Skupaj Predlogi sprememb 34, 35, 36 za, proti, vzdržani. Vsi trije predlogi spremembe sprejeti. Predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani. 38 zavrnjen. No, bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 38. Je ferme le vote konec glasovanja. 20 proti ni sprejet. 39 za, proti, zdržani, 39 zavrnjen, 40 za, proti, zdržani, 40 zavrnjen, ampak lahko preverimo, kaj ne? Glasujemo o predlogu spremembe 40. Je ferme le vote. Konec glasovanja. Predlog spremembe 40 zavrnjen. 41 za, proti, zdržani. 41 zavrnjen, 42 za, proti, zdržani. 42 zavrnjen, Hočete preveriti? No, pa preverimo. Glasujemo. Glasujemo o predlogu spremembe 42. Konec glasovanja. Zavrnjen. Mhm. Napredujemo. Torej, predlog spremembe 43 za, proti, vzdržani. Uh, se bojim, da je zavrnjen. No, preverimo. Glasujemo. Je ferme le vote. Konec glasovanja. Predlog spremembe 43 zavrnjen. Zdaj pa 44 za. Kje je pu? Za, proti, zdržani.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 Amendement 53. Predlog spremembe 53. Kdo je za? Proti? Zdržani? 53 sprejet. 54 za, proti, vzdržani. E, bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 54. Konec glasovanja. sprejet. Predlog spremembe 56 za, proti, vzdržani, 56 zavrnjen. Gospa Grapini bi radi preverili. Prav, glasujemo. Ferme le vote. Konec glasovanja šestinpetdeset je zavrnjen. Eli, a bomo se kot set? Sedeminpetdeset za, proti, vzdržani. Ni čisto jasno, glasujemo o predlogu spremembe sedeminpetdeset. Je ferme le vote. Konec glasovanja. 57 je sprejet. 58 za, prosi, proti, vzdržani. 58 zavrnjen, 59 za, proti, vzdržani. Se bojim, da bo zavrnjen, ampak bomo preverili. Glasujemo. Ferme le vote konec glasovanja. Zavrnjen. Torej, predlog spremembe 59 zavrnjen. Gospa Grafini, zaupajte mi. Zdaj pa predlog spremembe 61 za, proti, vzdržani, 61 sprejet.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 vzdržani, zavrnjen. 63 za, oprostite, 64 za, proti, vzdržani, 64 sprejet. 65 za, proti, vzdržani, 65 sprejet. Amantma 2, kdo je za, proti, vzdržani, 65 bomo glasovali, ker ni čisto jasno. Glasujemo o predlogu spremembe 2. Že ferm lvot. Konec glasovanja. Predlog spremembe 2 zavrnjen. Predlog 66 za, proti, vzdržani. 66 sprejet. 67 za, proti, vzdržani vzdržani, 7, 69 sprejet. Sedemdeset za, proti, vzdržani, sedemdeset, aha, bomo preverili. Torej glasujemo. Je sem le vod? konec glasovanja. 70 zavrnjen, 71 za, proti, vzdržani, 71 sprejet, 72 za, proti, vzdržani, 72 sprejet, 73 za, proti, vzdržani, vzdržani, 73 sprejet. Bomo preverili. Glasujemo. Je ferme le vote. Konec glasovanja. 73 sprejet. 74 za, proti vzdržani, 74 sprejet. 75 za, proti, vzdržani, 75 zavrnjen. 76 za, proti, vzdržani, 75 zavrnjen. 76 sprejet, 77 za, proti, zdržani, 77 sprejet, 78 za, proti, zdržani, 78 sprejet, 79 za, proti, vzdržani, 79 sprejet. Zdaj prehajamo na predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Zdržani? Predlog spremembe 3 zavrnjen. Radi bi preverili, torej glasujemo o predlogu spremembe 3. Že fem le vod. Konec glasovanja. Predlog spremembe 3 zavrnjen. Potem 81 za, proti vzdržani, 81 sprejet. Predlog spremembe 80 za, proti, vzdržani, 80 zavrnjen. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, 4 zavrnjen. 83 za, proti, vzdržani, 4 zavrnjen. 83 sprejet. 84 za, 5 eh, proti, vzdržani. 84 zavrnjen, 85 za, proti, vzdržani. 85 sprejet, 5 za, proti, vzdržani. Predlog spremembe 5 zavrnjen, 86, kdo je za, proti, zdržani, 86 zavrnjen. No, pa preverimo. Glasujemo o predlogu spremembe 86. Že sem levat. Konec glasovanja. Zavrnjen. 87 za, proti, vzdržani. 87 zavrnjen, zdaj pa 88 za, proti, ni čisto jasno. Kdo je za? Pa proti? Kdo je vzdržan? 88 sprejet, predlog spremembe 6. Za, proti, vzdržani, 6 zavrnjen. 89 za, proti, vzdržani, sprejet 89. Zdaj pa 90 za, proti, vzdržani, 90 zavrnjen, 91 za, proti, vzdržani, 91 zavrnjen, 92 za, proti, vzdržani, 92 sprejet, 93 za, proti, vzdržani, 93 za, proti, vzdržani, 93 sprejet, 94 za, proti, zdržani, 94 sprejet, zdaj pa 95 za, proti, zdržani, ni jasno. Glasujemo o predlogu spremembe 95. Že ferm le vot. Konec glasovanja. Sprejet. A ne, ne. Se upravičujem, zavrnjen. Predlog spremembe 95 zavrnjen, zdaj pa 96 za, proti, zdržani, 96 sprejet, 97 za, proti, zdržani, 97 sprejet, 7 za, proti, zdržani, predlog spremembe 7 zavrnjen. 98 za, proti, zdržani, 98 zavrnjen. Predlog spremembe 8 za, proti, zdržani, 8 zavrnjen. Euh, le vote additionnel. Gospa Rovoda Vonja dodatno glasovanje, eh, ko smo glasovali k dodatku o eh, eh, k dodatku k amandmaju sedem, tam je bil en naš član prisoten, pa ni mogel glasovati. Za nas je to ključno glasovanje in zato želimo, da se to razčisti. Alors, On va, on va essayer d'arrêter les pourparlers. V redu, no, boste zdaj počasi nehali med seboj razpravljati. Gospa Anderson. Lahko pojasnimo, kakšno je točno pravilo, kar se tiče glasovanja, ko so ljudje v dvorani ali ne, ali, ta glas, ali to glasovanje šteje. Ja, dušuz. No, dve stvari imamo tukaj. Kadar predsednica reče konec glasovanja, to pomeni, da je glasovanje končano, da je konec. To je pravilo. Gospod, oprostite, predsednica, tudi v plenarni dvorani predsednik, ki oziroma predsedujoči sprašujejo, ali so vsi glasovali. Torej, tudi v plenarni dvorani ponavlja govornik, predsedujoči poslance vprašajo, ali so vsi glasovali. In mislim, da je to dober način, zato ker je lahko veliko razlogov, zaradi katerih nekdo morda ni pritisnil na gumb ali zaradi katerih pač ni bila uporabljena pravica do glasovanja. In mislim, da je to, da se vpraša, ali so vsi glasovali, dobro pravilo. Oh, no, ja. E, ne moremo zdaj odpirati prav dolge razprave, ampak vsaki politični skupini dam besedo za minuto. Gospod Telička, izvolite. Hvala lepa, predsednica. To je bilo drugo glasovanje ponovili smo ga in jasno je bilo povedano začetek glasovanja, konec glasovanja, glasovali smo. Šele ko je predsednica se odločila in razglasila rezultat, so socialisti dejali, gospata Pardelce je vključila, da ni imela kartice, ko je že bilo zaključeno. Lahko bi to ponovili trikrat, prišlo bi še več ljudi v dvorano dvakrat smo glasovali, niti drugič ne bi bili smeli, tako da resnično cenim, če bi bili dovolj ljudni drug do drugega in končali z razpravo na to temo, kajti glasovanje je bilo jasno zaključeno, kartice ni bilo v reži, ne moramo pa kar tako čakati na vse, da pridejo v dvorano. Z vsem dolžnim spoštovanjem do Klaudije, to je za me jasen primer. Monsieur. Hvala, gospod Trička. Hvala lepa. Kot odrasel si pač moraš prebrati dokumente. Glasovanje se začne ob 9.00, bodite tukaj ob 9.00, ne pa 9.10. Še otrok je včasih lažje točen kot nekateri poslanci tukaj. Bodite točno, točni ali pa veljavnega glasu ne bo. Čisto enostavno je. Ne dovolim ploskanja imamo pravico zamuditi. In sama to zelo dobro vem, še zlasti v delegaciji za tiste, ki me poznate. Gospa Foster, izvolite. Uh, Hvala lepa, predsednica. Mislim, da sem najdlje v tem odboru in mislim, da se pravila niso spremenila, kar sem tukaj od leta 99, morda ne na istem sedežu. Mislim, da so pravila zelo jasna. Vsi smo prišli hitro, pa ne glede na to, kje to je v odborih ali na plenarnem zasedanju, včasih zamudimo glasovanje, ker smo zaposleni s čim drugim. Potrebno je biti v dvorani, tehnično morate biti pripravljeni, sedeti morate in pripravljeni morate biti na glasovanje. Mislim, da ne želimo biti togi do kolegov, ampak ponavljam, gospoda Teličko. Trikrat smo preverjali to glasovanje. Najprej glasovanje, potem smo preverjali, potem so ljudje še prišli in dali ste jim predsednica dovolj časa, da so lahko glasovali. Torej, žal, glasovanje mora ostati veljavno in verjetno se moramo bolj potruditi, da bomo prišli pravočasno za glasovanje. Hvala lepa. Mislim, da moramo nadaljevati. Hvala lepa, gospa Foster. Foster, gospa Kilonen. Želite besedo tudi vi? Da, izvolite. Ne. Ne želim besede. Želim pa, da glasovanje obvelja. No, predsednica je torej jasna glede tega, kadar pravi, da je glasovanja konec, to pomeni, da je konec in k temu se ne bomo vračali. Tako, odločam se, da sedaj glasujemo o celotnem poročilu in uh, odpiram glasovanje. Glasujemo. Je ferme le vote. Konec glasovanja. In poročilo je z veliko večino zavrnjeno. No, to je mnenje za poročevalca iz odborov Envi in Itre. Tako. Zdaj bomo pa nadaljevali s sestankom. No, če želite zapustiti dvorano, storite to tiho, ker nadaljujemo z delom. Tako, nadaljujmo. Če se želite pogovarjati, počnite to zunaj. Tako, nadaljujemo. Nadaljujemo z Evropsko strategijo za kooperativne inteligentne prometne sisteme. Naš poročevalec je gospod Ujheli. No, ampak poslušajte, to res ne gre. Če želite klepetati, prosim, pojdite ven. Hvala. Tako, zdaj pa nadaljujmo. Um, torej, besedo dajem našemu poročevalcu, potem pa bodo dobili besedo po vrsti poročevalci v senci. Gospod Ujheli, izvolite najprej vi. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszöntöm a bizottságot. Hvala lepa, predsednica, dobrodošli, kolegice in kolegi rad bi pozdravil strokovnjake in organizacije strokovnjakov, ki so prišle na prvo razpravo. O tej temi rad bi pozdravil tudi skupino obiskovalcev z Mačarske. Veliko čast mi je, da jih ta tema zanima. Imam skupino študentov in skupino upokojencev. Iz parlamenta upokojencev tega ne smete početi, ker nas bo predsedstvo okregalo, če boste ploskali. Tako, sedaj bomo govorili o prihodnosti. O prihodnosti, ki hitro prihaja in prepričan sem, da bo ta prihodnost popolnoma spremenila našo transportno kulturo, vozila in vse v Evropi. Tukaj, v odboru za promet, se s to temo ukvarjamo že več kot deset let. Kako se ukvarjati s kooperativnimi inteligentnimi prometnimi sistemi in kako jih vključiti v vsakodnevno življenje državljanov. Pripričan sem, da ste videli film, ko se voznik usede v avtomobil, samo pritisne na gumb, se nasloni nazaj, avto pa ga odpelje v restauracijo, na delo ali domov. Pred nekaj leti je to bila znanstvena fantastika. Zdelo se je, da to ni realistično. Ampak sedaj, čeprav moje poročilo ne govori o tem, bi rad izpostavil, da imamo sedaj podlago za uvajanje tega sistema, tako da bomo lahko živeli v svetu inteligentnih kooperativnih avtomobilov. V zadnjih mesecih so bili moji kolegi zelo dejavni pri posvetovanjih. Rad bi se zahvalil kolegi Benedeku, ki je bil aktiven pri tem. Potem več kot 60 akterjev je bilo od ZDA do Kitajske, Izraela, Berlina in drugih mest in držav. Veliko strokovnjakov in organizacij je podalo svoje mnenje o tem, kako bo izgledala prihodnost. O čem govorimo sedaj? Govorimo o sistemu, kjer bodo avtomobili vse čas komunicirali med sabo. To bi lahko povečalo našo varnost v izogib nesrečam. Veliko ljudi izgubi življenje, tisoče ljudi izgubi življenje vsako leto zaradi prometnih nesreč. Torej, varnost je prva prednostna naloga, druga pa je, da olajšamo promet. Pomislite na to, ne čez 10-20 let, čez leto, dve bomo imeli popolnoma nove avtomobile, nova vozila. Komunicirala bodo drug z drugim, imeli bodo novo opremo, naprave, komunicirali bodo tudi središči za nadzor prometa. 24 ur na dan, kadarkoli bodo torej na cesti, ko se bodo kam peljali. Kaj to pomeni? To pomeni, da se lahko izognemo veliko človeškim napakam, lahko upoštevamo vremensko napoved, če pa že pride do nesreče, potem lahko sistemi nemudoma pošljajo informacije o točnem kraju nesreče reševalnim službam in drugim službam. Če pride do tega, da se avtomobil pokvari, lahko tudi reševalne službe takoj pridejo. To je torej revolucija. Rad pa bi tudi povedal, da Evropa zaostaja. Ne glede na to, kaj gledamo institucije ali tehnični razvoj, EU zaostaja v primerjavi z ZDA ali Kitajsko. Tako da, radi bi uvedli tak sistem v EU zelo hitro, ampak kako je to možno, če pa vemo, da je celo med našimi državami članicami velikanska vrzel v razvoju. Naj omenim svojo državo, Mačarsko. Jasno je, da naprimer selišča Budimpešte razvoja tam ne moremo primerjati z mestom 150-200 km oddaljeno od Budimpešte, že znotraj držav članic so velike razlike in to velja za vse. Torej, drage kolegice in kolegi, to poročilo je zelo vročkosten in pravzaprav vsi akterji v industriji so zelo dejavni. Proizvajalci avtomobilov in vsi ostali, ampak konec koncev bomo odločitev morali sprejeti, v katero smer si želimo iti. Rad bi se zahvalil delu Evropske komisije, vedno so bili na voljo. in jaz, predstavnik našega odbora, ki je odgovoren za ta dosje, je dobil, sem dobil veliko pomoči od GD, MU, LIBE, ENVI in IMKO, vseh kolegov, ki so bili tam dejavni. Hvala lepa vsem. Imeli smo tudi dve skupini strokovnjakov, platforma ITS je bila ena izmed njih in njihovo poročilo je bilo zelo pomembno povzeli, smo delo osmih delovnih skupin, strokovnih skupin. In potem je bila še ena delovna skupina, ki govori o povezljivosti, elektrifikaciji in avtomatikaciji. Potem je bilo še kar nekaj drugih pobud, ki so tekle sporedno. Kaj moramo storiti? Združiti moramo vse te industrije, telekomunikacijsko, avtomobilsko industrijo, prometno splošno, IT, vse te panoge morajo sodelovati, zato da bomo lahko uvedli tak sistem, ki bo prilagojen najnovejšim znanstvenim dognanjem. Sodelovanje je torej zelo pomembno na ravni EU, pa tudi med državami članicami. Če le možno, bi se vse države morale pridružiti programu Sea Roads. Ker smo toliko časa namenili glasovanju, ne bom mogel predstaviti vseh podrobnosti. To poročilo je dolgo. Obstaja pa eno dejstvo, ki ga želim omeniti. Nekatere spremembe bodo nastale. Kar se tiče sporočila komisije, rad bi bil hitrejši, ampak usmeritev Evropske komisije je nekaj, kar lahko popolnoma podprem. Kot eh, socialist pa ne morem dovolj izpostaviti, kako pomembna je uvedba novih tehnologij. Pomembno je, da dosežemo vse evropske državljane. Ne morem sprejemati sistema, ki bi ga lahko uporabljala samo peščica najbogatejših, v najbogatejših državah članicah. Doseči moramo čisto vsakega državljana v EU. Vse regije, vse mikroregije in vsi državljani bi morali imeti možnost pridobiti zaradi te komunikacijske revolucije. Vsa življenja so enako vredna. Tako da moramo vsem državljanom zagotoviti ustrezno zaščito pred nesrečami. Kar se tiče povezljivosti, trajnosti, To sta prednostni nalogi. Hvala lepa, gospe predsednici, da smo tudi izpostavili zelen pristop v tem poročilu, kajti zelo pomembno je tudi govoriti o okolju, o bremenu za okolje in kako zmanjšati to breme za okolje. Ne smemo pozabiti pa tudi na kibernetsko varnost in zaščito podatkov. Veliko časa je potrebno nameniti tem vprašanjem. Pomislite na obseg podatkov, ki jih bodo ta vozila posredovala. Tudi nekateri tretji, kakšni tuji elementi bi lahko izkoristili te podatke. Naj izpostavim 15. odstavek, kjer omenjamo e TSIITS G5 sistem in obstoječo mobilno mreže CV2X. Menem pa tudi potem prihodnja omrežja, naredil bom spremembe po razpravah s takonjaki, ki sem jo vodil nedavno. Potrebujemo namreč ustrezno komunikacijo teh tehnologij, da bo možno izvesti komunikacijo med različnimi tehnologijami. Potem pa še odstavek 20. Tukaj gremo dlje. Žal pa nismo mogli najti rešitve, ki bi bila sprejemljiva za vse. In to bi bil zakonodajni okvir, ki bi zajel celotno Evropsko unijo in ki bi ustvaril medoperabilnost po vsej EU. Potrebujemo zakonodajo, ki bo ustvarila enake pogoje, kar se tiče prostega dostopa do podatkov v vozilih. Inovacija, zaščita potrošnika in poštena konkurenca, vse to pa moramo ohraniti. Nisem imel dovolj prostora v poročilu, da bi spregovoril še o drugih vidikih, ki sem jih omenil, skušali pa bomo to vključiti v predloge sprememb. Naprimer, urbani promet. Pešci, kolesari ali motoristi. To so ranljive skupine v prometnem sistemu, tako da jih je tudi potrebno omeniti. Tako, kolegice in kolegi, pripravljen sem na delo v prihodnih tednih, pripravljen sem na kar tsunami predlogov sprememb. Zelo zadovoljen bi bil, če bi dobil veliko predlogov sprememb, kajti to bi pokazalo, da vas ta tema zelo zanima. Hvala lepa. Sedaj pa sem pripravljen na vaše pripombe. Prosim. Hvala lepa, gospod Juheli. In preden začnemo z razpravo, bi želela še pozdraviti našo skupino obiskovalcev. To so upokojeni eh, poslanci iz Mačarske in to iz vseh območij Mačarske, tako da dobrodošli med nami. Tako, zdaj pa k razpravi. In začela bo gospa Virkunen. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi. Hvala lepa poročevalcu za pripravo tega mnenja. To je zelo pomembna tema. Kot vemo, je avtomobilska industrija največja industrija v Evropi in pomembno je, da smo vodilni tudi na tem področju. Vemo, da se ZDA in Kitajska zelo hitro razvijata, če si pogledamo ITS sisteme pri njih in sedaj moramo narediti še nadaljne korake naprej, kajti vemo, da je industrija najpomembnejši dejavnik, ki pomaga pri razvoju. Tako da je pomembno, da tudi avtomobilska industrija se skuša razvijati na digitalnem področju, da se bo lahko celoten sektor razvijal. To imamo zelo dobro operativno bazo za nadaljno delo na tem področju. Glavni elementi strategije so dobrodošli in so potrebni za to, da bomo videli kooperativno povezljiva vozila. Uporabi že 2019. Tako bomo imeli čistejše okolje in bolj varne ceste. Vidimo, da če lahko uporabimo digitalizacijo v avtomobilih, lahko imamo tudi bolj učinkovite varne transportne sisteme. In to je resnično potrebno, kajti vemo, da število vozil zelo hitro narašča po vsej EU. Potrebujemo take nove rešitve. Torej. Prav tako pa menim, da bi poročilo moralo biti nekoliko bolj ambiciozno, da bi nekaj konkretnih dejstev in časovnega razporeda, kako bomo dosegli to v naslednjih letih, podpiram hibridno strategijo, ko naprimer uporabljamo nekatere pomožne tehnologije in prav tako je potrebno ustrezno poštevati tudi vse povezave. Še nekaj, kar je pomembno in to je poročevalec že omenjal. Obstajajo nekateri elementi, ki jih je potrebno dobro obdelati kibernetska varnost in varnost podatkov. Kot vemo, varnost podatkov je ena najpomembnejših. Uporabniki morajo imeti možnost nadzirati svoje podatke istočasno, pa želimo spostaviti tudi to, kar je že storil poročevalec. 20. odstavek. Najti moramo način, kako bomo zagotovili, da bodo zainteresirane strani imele podatke do imeli dostop do podatkov o avtomobilih. Najti moramo pravo ravnovesje, kajti vemo, če živim, želimo spodbuditi inovacije v Evropi, moramo imeti dostop do podatkov in dostop do podatkov o avtomobilu je ključnega pomena za inteligentne transportne sisteme. Podpiram tudi razvoj novih storitev prek pilotnih projektov. Financiranje moramo prav tako zagotoviti. Komisija mora zagotoviti, da bo avtomobilska industrija ostala zavezana svojemu namenu, da začne z uporabo takih vozil do leta 2019. Ko izvajamo to strategijo, bi morali tudi zelo previdno oceniti potrebe po zakonodaji. Paziti moramo, da ne bomo imeli preveč zakonodaje v tem sektorju. Paziti moramo, da bo zakonodaja m, mm, tam, kjer je to potrebno da bomo spodbudili inovacije. Najbolj pomembno pa je, da skušamo podpirati pristop, kjer ustvarjamo inovativen okvir za ta sektor. In ne smemo pozabiti, da moramo posodobiti tudi nacionalno zakonodajo na tem področju. Vemo, da v veliko državah članicah nacionalna zakonodaja morda ni tako posodobljena, prijazna inovacijam. To pa mora biti tako in zato moramo spobiliti države članice, da storijo vse, kar je v njihovi moči, pa tudi druge, druge akteri. Tako da je ta projekt skupni projekt. Veselim se sodelovanja s poročevalcem in vsemi kolegicami in kolegi, da bomo pripravili zelo ambiciozno strategijo tudi za naš odbor, tudi z naše strani. Za, žal moram ujeti let, ne moram ostati tukaj. Do konca razprave moji aktivni kolegi pa bodo sodelovali še naprej v razpravi. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospa Virkunen. Zdaj pa gospod Dames Meker, izvolite. Hvala lepa. Tema. V tem poročilu je res izredno zanimiva in zahvaljujem se poročevalcu za upravljeno delo ter za predstavitev poročila. Parlament mora posredovati močno sporočilo za to, da bomo res lahko imeli vodilno vlogo na področju kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov. Slednji lahko zagotavljajo večjo varnost in učinkovitost, eh, vsaj srednjeročno. Dolgoročno pa moramo razmisliti tudi o večmodalnosti. Dobro je, da se poudarja tudi varstvo zasebnih podatkov ter um, računalniška varnost za kar potrebujemo trden pravni okvir ter seveda dovolj naložb. Ravno tako se v poročilu poudarja mednarodni vidik eh, avtomobilske industrije in zato je treba skleniti sporazume med Evropsko unijo in naši najpomembnejšimi trgovinskimi partnerji, zato da bo trgovina na področju avtomobilske industrije potekala čim bolj nemoteno. Pripravili bomo predloge sprememb. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Van Miltenberg. Hvala, gospod predsedujoča. Nadaljujemo v angliščini. Najprej rad bi se zahvalil poročevalcu za resnično odlično mnenje, ki izpostavlja ustrezne vidike, kibernetska varnost, zaščita podatkov, pa tudi tehnologijo moramo izpostaviti v tem. In to je v osnotku poročila poročevalca. Prav tako je zapisano, da mora komisija hitro in ustrezno zagotoviti pravni okvir za zagotovitev interoperabilnosti po vsej EU, kot je to v odstavku 20 in s tem se popolnoma strinjam. Tukaj moramo pokazati, kako ambiciozni smo lahko. Prav tako se mi zdi, da so kooperativni inteligentni pametni sistemi ključni za to, da bo promet varnejši, učinkovitejši in bolj trajnosten. Vedno več rešitev CITS se že uporablja v vozilih. To je že bilo rečeno tudi v predhodnih izjavah mojih kolegov. Kar se tiče naše skupine ALDE, pa podpiram še prav posebno liberalen tržni pristop. To mora biti tehnološko neutralen. Trg bo odločal, katera je najboljša tehnologija in trg bo ponudil rešitve, ki so potrebne. Vseeno pa je varnost uporabnikov in državljanov ključnega pomena za nas. Zato moramo zagotoviti, da bodo vozila, saj dolgoročno, vedno sposobna komunicirati sama sabo. Zato moramo najti ustrežno ravnovesje med vozili z možnostjo komuniciranja in vozili, ki te možnosti nimajo. Združljivost je torej ključnega pomena za nas, tudi za nazaj. In potem, zelo pomembno, in to sem povedal tudi na nju, pripravljal sem mnenja za IMKO, da je pomembna varnost osebnih podatkov. Potrebno je ustrezno izvajanje uredbe o splošni zaščiti in varstvu podatkov. Proizvajalci nikoli ne smedejo procesirati podatkov iz avtomobila brez eksplicitnega soglasja voznika, uporabnika, lastnika vozila. Vesel sem, da je to tudi že del poročila o CITS. Potem pa še odločna prošnja, da naj podpremo trenutno izvenjavo najboljših praks, naprimer prek platforme CITS. Potreba po pilotnih projektih na področju CITS je tudi zelo pomembna. Tukaj potrebujemo podporo, tako strani komisije, pa tudi ustrezna sredstva. Naj zaključim, gospa predsednica. Naj ponovim, da je ta osnutek poročila pred nami zelo v skladu z mojimi stališči. Zato bom podal samo nekaj predlogov sprememb. Večinoma bo to, bodo to predlogi, ki bodo govorili o neutralnosti in potrošniških pravicah. Potem pa še 21. odstavek dialog s socialnimi partnerji. To želim omeniti. Sveda, razumem, da je poročvalec del stranke SND, tako da mora biti ta odstavek o socialnem dialogu, ki ga pozdravljam. Vendar pa resnično bi rad izpostavil, da je CITS nekaj, kar mora najti pravo ravnovese med pozitivnimi in negativnimi učinki, ki ga lahko imajo na socialne in zaposlovalne pogoje. S tem bomo tudi ustvarjali delovna mesta v Evropi, zagnali gospodarsko rast in potem bomo seveda imeli še druge sektore, ki bodo morda imeli nekaj več težav. Vsaj kar se tiče zagotavljanja svojega položaja na trgu delovne sile. Ampak gledamo pozitivno naprej, optimistično in to je tudi v političnem stališču moje skupine. Tako da sem pripričan, da bomo s poročevalcem počevati v senci sodelovali pri tej razbodljivi temi, sem pa tudi precej optimističen, da bomo kar se da sodelovalni, da bomo marljivi, tako kot je to tudi v naslovu tega poročila. Hvala. Hvala lepa, gospodan Miltenberg. Gospa Kilonen, izvolite. Hvala lepa, predsednica, kolegice in kolegi. najprej, nov način razmišljanja. Sedaj gledamo na promet z drugačnega zornega kota. Potrebno je spogoviti tudi o kulturi. Potrebno je spoboditi interoperabilnost z ITS-om in mislim, da je pristop, ki se osredotoča na potrošnika, nekaj, kar je zelo potrebno. Hvala lepa poročevalcu, vaš osnutek poročila je zelo dobra podlaga za nadaljevanje dela v Evropskem parlamentu. Mislim, da moramo začeti z dialogom o strankah, česa si želijo, kakšna so upanja podjetij, strank, kje je potrebno spisati zakonodajo in kje ne. Kje je potrebno, na primer, s financiranjem, s finančnimi instrumenti, spodbuditi vse skupaj. CITS je tesno povezan z enotnim prometnim prostorom, skupnim trgom in energetsko strategijo. Vse to nas povezuje tudi čezmejno. To sodelovanje je ključnega pomena. Z tem CITS sistemom lahko vedno zmanjšamo stopno človeških napak, učinkovitost obstoječem prometnem sistemu, z načrtovanimi elementi v prihodnosti pa bo še boljše. Vsi kooperativni elementi pri varnosti, ko govorimo o vsakodnevnem življenju ali kibernetskih prehranjih, so pomembni. Potencial digitalne tehnologije, in s temi povezanimi poslovnimi modeli. V cestnem prometu so pomembni. Smo že na določen način povezani, vendar pa še vedno ne dovolj. ITS je lahko rešitev. Biti povezan, avtomatiziran. To lahko spodbudi konkurenčnost celotne Evrope vendar pa mislim, da moramo poskrbeti tudi za subvencioniranje in financiranje na nov način. Podpreti vse države članice, tudi na regionalni ravni. Mesta, različne potrebe so. Zagotoviti moramo, da bo razvoj kooperativnih vozil podpiral tudi dekarbonizacijo transportnega sistema in tudi izboljšal cestno varnost. To mislim, da je ključnega pomena. Prav tako je zelo pomembno, da vključimo v to razmišljanje evropske državljane v te nove zamisli. Zaenkrat razvoj večinoma vodi tehnologija. Nujno pa potrebujemo študije, in tudi priznanje človeškega vidika pri, vidika pri tem razvoju. Potrebno je spoštovati okoljske, socialne, človeške vrednote in cilje. Ne gre samo za tehnološki vidik. Še zadnja točka. V Silicijevi dolini smo dobili dober poduk iz Kalifornije. Sporočilo nam je bilo poslano. Tisti, ki pravijo, da se to ne da narediti, naj ne motijo tistih, ki to počnejo. In to je briljanten nasvet tistim, ki sprejemamo odločitve. Hvala lepa. S tem končam. Nadaljevali bomo z delom, čakam na dobro sodelovanje. Z velikim zadovoljstvom čakam na to. Hvala. Hvala lepa, gospod Kilonen, gospod Dalunde. Hvala lepa. Predsednica, hvala lepa poročevalec za dober osnutek. Tri točke želimo izpostaviti. Najprej odločno podpiramo 12. odstavek, pa tudi 14. odstavek. 12. zasebno smarstvo podatkov in 14. glede kibernetske varnosti. Radi pa bi bolj odločno formulacijo, zato zagotovimo boljše evropsko koordiniranje in sodelovanje. Druga točka. Morali bi omeniti tudi listino ZN za dostopnost ljudi z manjšo mobilnostjo, tako da bi imeli boljšo dostopnost eh, do C ITS-a za vse državljane. Potem pa 19. odstavek, kar se tiče intermodalnosti. Tukaj menimo, da bi morali imeti ustrezna orodja za vozovnice in tako dalje, da bi morali zboljšati verigo od vrat do vrat. Prav tako bi morali spodbujati ali omeniti hojo in eh, kolesarstvo, naprimer. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Arnoud. A ne želite besede? V redu, tudi vi ne. A ja? No, izvolite. Well, you know me, I'm a car enthusiast. I have not... Vse me poznate, navdušen sem nad avtomobili, devet, vozilov, devet avtomobilov imam, dva tekmovalna, imam tudi električno vozilo in tako naprej, ampak enega pa nikoli ne bom imel in to je vozilo, ki ga ne morem voziti. Zakaj? Ker res rad vozim in nikakor nočem biti potnik v vozilu, jaz odločam, ko sem v avtu. In dovolj sem star trenutno, 54 sem star, da lahko mislim, da bom umrl, preden bo ta revolucija vozil brez voznikov prišla v naše življenje. Torej, užival bom še naprej v svojih starih avtomobilih ter v vseh ostalih, ki jih imam. Monsieur Lundgren, ne... vous pouvez être vraiment très surpris. Hein, parce que la... Gospod Lundgren, Ampak mogoče boste presenečeni. Tehnologija se tako hitro razvija, da. Ja, gospod uh, Peter Lundgren. Gosp Aj me poslušate? Noč me poslušati, gospod Lundgren. No, če imate radi avtomobile boste lahko imeli k malu avto, ki bo bolj ekološki, bolj čist in nič vam ne bo treba početi v njem. In mogoče boste še uh, srečali nove ljudi, zato ker boste delili to veselje, ne, gospod Lundgren. Gospod Koh, izvolite. Ja, dank, Hvala lepa, predsednica. Najprej hvala lepa poročevalcu Helium za zelo dobro poročilo. To je dobro dopolnilo o varnosti vozil, kateremu bomo glasovali naslednji teden na plenarnem zasedanju. Obe poročili sledita isti strategiji, kar se tiče več varnosti, kar se tiče več varnosti za vse, ne samo za najbogatejše. Mislim, da je kar veliko sistemov, ki pomaga vozniku, utemeljen na inteligentnih komunikacijskih sistemih, kot je to izpostavilo poročilo o Heliju kot to zahteva poročilo v Heli. Mislim, da je to dober korak v smeri eh, samodejne vožnje. Nekaj predlogov sprejem pa bom tudi podal. Hvala lepa. Hvala, gospod Bach. Hvala, gospa predsedujoča. Naj omenim dve točki. Najprej naj se pridružim čestitkam. Resnično je to dobra podlaga za poročilo, ki mora biti pomembno gledati naprej kot poročilo na lastno pobudo in zelo dober pristop imamo. Nekoliko pa lahko se skupaj še ukrepimo. Po mojem, kar se tiče podatkov, varstva podatkov, moramo se odmakniti od zamisli, da bomo imeli podatke, ki so vezani na osebe. Zelo veliko podatkov bo tudi med posameznimi vozili, med vozili in infrastrukturo. In v bistvu je tukaj pravna podlaga precej negotova, čigavi so ti podatki in kdo lahko z njimi razpolaga, kdo jamči v težavah in tako dalje. Torej, uredba o osebnih podatkih, to je potrebno poštevati, to je popolnoma jasno, vendar pa potem gremo še prek tega in to se potem navezuje tudi na kibernetsko varnost. V tem trenutku je tukaj tudi še zelo veliko težav. Osredotočamo se preveč na cestni promet, po mojem, in zato lahko pozdravim 19. člen, ki govori o več modalnosti prometnih sistemov. To bo prihodnost. Posamezni nosilci prometa bodo morali biti, načini prometa bodo morali biti povezani med sabo in to bom dodal kot dopolnilo poročilo. Hvala lepa. Ja, Gospa Majsner kratko bom, dve točki. Lundgrena razumem, seveda, če sami vozite avto, je to lahko zabavno. Kot eh, liberalka pa sem seveda vesela, če imamo vsaj izbiro, da lahko vozim sama ali pa sem potnik, se samo odločim. Potem drugič, imam velike priložnosti, kar se tiče kooperativnih, inteligentnih prometnih sistemov. Morda tudi samodejna vožnja, še prav posebno na podeželju bi to lahko bila velika prednost za ljudi pomembno se mi zdi, da bom podala predloge svojim v to smer, da bi, ko mislimo in govorimo o mestih, poštevali tudi podeželje. Zelo veliko je tudi podeželskih regij v Evropi in tudi za njih je potrebno poskrbeti. Hvala lepa, pa še sama bom dodala nekaj stvari. Najprej najlepša hvala, gospod Uheli, za to poročilo. Eh, vsekakor je treba zagotoviti, da bo mobilnost v prihodnosti nizkooglična, torej čista. In zato se moramo resno lotiti zavez iz um, konference COP21. Moramo rešiti to onesnaženost, uh, ki pesti po Evropi in ki povzroča 500 tisoč smrtnih žrtev vsako letno. Uh, In navezala bi se na gospo Kilonen. Namreč mobilnost prihodnosti mora biti vključujoča, to pomeni dostopna vsem. In danes promet predstavlja že 13 odstotkov eh, proračuna evropskih državljanov in to je zelo veliko. Moramo pa preprečiti eh, razkole zaradi mobilnosti. Imamo že velike razlike na digitalnem področju, tudi gospa Kilonen je to poudarila, da moramo upoštevati razlike med našimi regijami in ta digitalizacija kaže, da razlike so in to velike med mestnim, ob, mestnimi območji in podeželjem. E, druge, druga razlika je razlika med generacijami. Vsi mladi ljudje uporabljajo eh, pametne telefone, eh, medtem ko naša in starejša generacija ne nujno in vsi eh, pametnega telefona tudi nimajo. Tretjič, vsi govorijo o e, samovozečem e, avtomobilu, ta danes še ne obstaja, morali bomo še marsikaj narediti. E, Eh, vsi pravijo, da potrebujemo še kakšnih deset let, da bomo do tega prišli. Um, povezan, inteligenten avto v redu, ampak uh, eh, zato so potrebni tudi, eh, v zvezi s tem bodo tudi številni podatki na voljo in kdo bo za njih odgovoren. To bo zelo velik problem, eh, ki zadeva tudi digitalno varnost in kako se bomo borili proti um, ciberkriminalu. Eh, kdo bo za to skrbel? Morda avtomobilska industrija, mogoče skupnost, mogoče. Um, še kdo drug. V glavnem, zelo veliko vprašanj se tukaj odpira. Strinjam se mm, tu z vami, gospod eh, Klune, izvolite. Hvala lepa. Kar se tiče tako tehničnega dosjeja, me vedno spodbudi, da še kaj povem. Najprej hvala lepa poročevalcu. To je odlično poročilo in seveda je to tudi zelo usmerjeno v prihodnost. Vendar pa spet se moramo poprašati, kateri sistemi pa so uporabljeni v tem trenutku. Kolega Koh je jasno dejal, elektronska vožnja, sistemi za elektronsko vožnjo, to je nekaj, kar lahko izboljšamo v tem trenutku. Ikol, to že imamo. To so sistemi, ki so sami, samo grejeni v sistemu, če bomo pa sedaj resnično imeli samo eno vožnjo ali izboljšanje varnosti, telematike, potem pa se moramo vprašati, kako dober je naš satelitski navigacijski sistem, naprimer. Kako natančno deluje? To je tisto pravo vprašanje. Če govorimo sedaj, da je jugovzhodnoazijski trg že veliko bolj razvit in bili smo v Silicijevi dolini in smo videli, da eh, navigacijski sistem zelo dobro deluje in da bomo imeli tudi ameriške s tem, ki bo na razpolago. To je vprašanje komisije kako pa sodelujete v tej smeri, kaj počnete z Galilejem, kako natančno je to, 10-15 cm na 10-15 cm, to so pomembne stvari in predsednica. To je odločilno vprašanje, kako učinkovito ravnamo z našo energijo. Peremo se 200 km na uro po avtocesti, potem imamo gradbišče, pa se je potrebno ustaviti. Hibne avtomobile že imamo. Ti telematski sistemi so po moje alfa in omega prihodnosti, če želimo prihraniti pri energiji in tudi prihraniti pri CO2. Telematika, to je zelo pomembno. Potem seveda lahko pridemo na kibernetsko varnost, na varnost podatkov, ampak ali imamo predpogoj za to, ali smo naredili domačo nalogo, Hvala lepa pa še enkrat poročevalcu. Odlično. Najlepša hvala. Obračam se k predstavniku generalnega direktorata MUV. Prosim, da ste kratki. Gospod Van der Linde, izvolite. Least because, uh... Hvala, gospa predsednica. Res bom na kratko povedal, kajti vse stvari, ki smo jih danes že slišali, so podarjale to, kar sem že tudi sam hotel povedati. Komisija pozdravlja ta osnutek mnenja, zato ker menim, da nas podbuja, da še naprej trdo delamo na tej pomembni temi. To je nekaj zelo obetavnega za naše državljane. Tukaj bi spregovoril o dveh stvarih varnost na cestah, 36 tisoč mrtvih vsako leto na evropskih cestah, popolnoma nespremljivo. Druga številka, do, eno, do ene milijarde evrov je izgube zaradi zamud, zaradi zastojev in tako naprej. Tudi to je nespremljivo. Menimo, da bi vsi ti sistemi lahko pripomogli k reševanju teh dveh pomembnih vidikov ko je bila pred več kot letom objavljena ta strategija. In ker je bila tako objavljena pred enim letom, bi rada, rad povedal nekaj stvari, kaj se je zgodilo vmes. Torej, kooperativni inteligentni sistemi to že poteka, to že deluje in mi v bistvu trenutno gradimo prihodnost. Najprej se osredotočamo na kooperativni element. Ampak na platformi CITS, o kateri je bilo tudi že govora, smo pred kratkim objavili drugo poročilo, ki zdaj to povezuje z avtomatizacijo. Hkrati imamo tudi pobudo za leto 2030, to so pripravili naši kolegi. Oni so tudi pripravili poročilo in tudi oni poudarjajo različne elemente, ki se zdaj sestavljajo skupaj sem nekoliko bolj optimističen, kar se tiče konkurenčnega položaja evropske industrije na tem področju. Ko govorimo o avtomatizaciji, je to res bolj težko in zelo težko je predvideti, kako hitro se bo to razvijalo. Ampak, če se osredotočimo na kooperativne inteligentne prometne sisteme, imamo v Evropi cilj za leto 2019, ki ga podpirajo tako industrija kot javni organi in tukaj menimo, da imamo manjšo prednost v primerjavi z drugimi svetovnimi akterji na tem področju. Danes vam lahko povem, da družina Sea Road bo popovdan praznovala, kajti zdaj je tukaj 16 držav članic in tri tretje strani in menim, da bo to koristilo vsem. Menim tudi, da potrebujemo več čezmejnih testov in to. Eh, bo komisija tudi podpirala in to se ravno dogaja tudi v platformi C-Roads. Potem imamo tudi izjavo avtomobilske industrije, ki pravi, da bo kot standardno opremo, torej za vse državljane, uvedla CITS sisteme. Torej to bo že v vseh vozilih. Seveda je treba narediti še veliko. In eh, naj povem, da še naprej sodelujemo strokovnjaki na področju varstva podatkov. Z državami članicami v odboru ITS eh, se dogovarjamo o čezmejnem testiranju in pripravljamo de delegirani akt o direktivi ITS. Ta direktiva se osredotoča na dva ključna elementa, o katerih smo že govorili. Prvi je interoperabilnost. Zagotoviti moramo, da bo to delovalo čez v, po celi Evropi šlo čez meje in čez znamke. In drugi element je kompatibilnost, zato da bomo gradili na tem, kar imamo in zagotovili varne naložbe. In za konec, zelo si želimo, da bi bila direktiva ITS omenjena v poročilu. Hvala. Hvala lepa za ta zaključek. Omenili ste sporočilo skupine na visoki ravni, ki ste jo vodili in tako imamo čast, da bomo tudi to področje obravnavali v našem odboru in prisluhnili strokovnjakom, ki iz uh, generalnega direktorata Eko. Tako da nam bodo predstavili to poročilo uh, skupine na visoki ravni Gear 2030. Uh, eh, in zdaj predajam za minuto besedo še našemu poročevalcu, gospodu Ujheliju. Hvala, gospa predsednica. Samo pol minute rabim, kajti po vsej tej razpravi mislim, da ni treba ničesar več dodajati k temu poročilu. Rad bi se zahvalil vsem skupinam, vsem skupinam za odločitve mnenja in naj povem, da ste mi res dali energijo, da nadaljujem s tem delom v odboru. Najlepša hvala. Zdaj pričakujem vaše predloge sprememb, tudi sam jih bom uložil, nekaj jih imam zdaj že na podlagi te razprave in še enkrat se vam zahvaljujem. Najlepša hvala. Rok za oddajo predlogov sprememb je 21. novembra ob 14. Tako, zdaj pa naprej z delom. In sicer bomo sedaj govorili s Task Force, torej za delovno skupino, o predstavitvi študije o obdavčitvi na področju turizma, eh, ki ga je pripravila komisija. Ali ste tukaj dobrodošli v našem odboru? Predstavili nam boste torej ta delovni dokument komisije. Vi, gospod Ujheli, pa ste odgovorni za ta tax force za področje turizma in boste naš odbor seznanili z zadnjimi zadevami, ki so se tu zgodile, pa tudi o forumu, ki ga eh, organizira Evropski parlament na Svetovni dan turizma. Prosim, da ste kratki, saj smo nekoliko v zaostanku s časom. Izvolite, gospod Ujheli. Lesek. O turizmu hvala. Bom poskušal povedati res na kratko. Projektna skupina za turizem. Ko govorimo o tej projektni skupini, vedno podam informacije o tem, kaj se je zgodilo v zadnjem času in zdaj bi tukaj rad povdaril nekatere stvari. Najbrž je ena od najpomembnejših novic za poslance to, da smo pred enim mesecem imenovali novo voditeljico, gospo Anamata Polosulu, pred enim mesecem je bila imenovana. Prihaja iz komisije, dela s komisarko Bjenkovsko in vodi to enoto. Izkazala se je za odlično partnerico v preteklih tednih. In v veliko veselje, veselje mi je, da vodi to enoto. Potem naslednja pomembna informacija. Urad OZN za svetovni turizem je imel generalno skupščino na Kitajskem. Jaz sem, tako kot vedno predstavljal Evropski parlament, izbrali oziroma izvolili so Ola Šikašvilija, gruzijskega člana za predsednika. Mi smo v imenu odbora Tran lobirali v Evropskem parlamentu in mislim, da sem prvič predlagal pred dvema letoma, da podpišemo sporazum o sodelovanju o tem svetovno turistično organizacijo. Upam, da bosta Karima Deli in gospod eh, Tajani sprejela novega generalnega sekretarja Svetovne turistične organizacije v parlamentu in da ga bosta sprejela na plenarnem zasedanju. Potem Evropski parlament je organiziral pomemben dogodek na področju turizma, potekal pa je tukaj. Svetovni dan turizma je bil navdihujoč dogodek za vse. Na stotine ljudi je prišlo z vse Evrope, strokovnjaki so prišli, organizacije in tako naprej. Zahvaljujem se kabinetu gospoda Tajanja za vse skupaj. O tem bom tudi še spregovoril. Potem, estonsko predsedstvo je prav tako organiziralo forum strokovnjakov za turizem in jaz sem tam zastopal Evropski parlament. Jaz vedno podam predstavitev o naših ciljih in prioritetah na takih dogodkih. In tukaj bi rad povedal še, da so bile v Londonu prejšnji teden zastopane vse evropske države na enem drugem turističnem dogodku. Prisotni so bili vsi ministri za turizem, in to je zelo pomembno. S tem bom tudi zaključil in kaj smo uspeli doseči. obstajajo mednarodne organizacije, ki so aktivne v turistični diplomaciji in imamo tudi evropske organizacije. In mi, Evropski parlament, smo vedno povabljeni na vse mednarodne dogodke, kar pomeni, da lahko Evropski parlament svoje stališče predstavi na vseh teh dogodkih. V preteklosti ni bilo tako in zdaj smo dosegli pomemben napredek, torej da lahko sodelujemo pri teh dogodkih. V Innsbrucku bo konferenca o turizmu, če bi vas to zanimalo, vam lahko dam dodatne informacije in prosim, pač stopite v stik z mano. In potem še ena informacija. Novembra bo Evropska komisija organizirala običajni letni forum o turizmu. Če se pravilno spomnim, bo to 28. ampak mislim, da bo komisarka sprejela vse poslance, ki bi jih to zanimalo. Natančen program pa bomo še prijeli. In potem še ena stvar. Veliko uspešnih pilotnih projektov je bilo. Zahvaljujem se vam za vašo pomoč. Veliko sredstev smo prejeli. na primer turistični projekt, ki dela na področju kulture Evrope, je prejel 1,1 milijona evrov, Interreg 1,12 milijona in zahvaljujem se vam za te rezultate. V prihodnjih mesecih pa bo zagnan še projekt Evropske turistične prestolnice. Hvala. Hvala, gospod Ujeli. Zdaj pa se bomo takoj lotili vprašanja študije o obdavčevanju v turizmu. To bo predstavila komisija. Naj se najprej zahvalim komisiji, da ste z nami. Hvala, da ste pripravili to študijo. Gre pa torej za analizo obdavčevanja v tem sektorju v Uniji 28. In to je en vidik, pri katerem ne ustrajamo dovolj. Torej, kakšen je ekonomski učinek tega obdavčevanja. Besedo predajam profesorju Jonathanu Gilonu. Dobrodošli v našem odboru. Besedo imate 8 do 10 minut. Vključila bom štoparico kajti nekaj zamude imamo in eh, zelo me vseeno zanima, kaj nam boste povedali. Allez-y, la parole est à vous. Izvolite, beseda je vaša. Uh, uh, Najlepša hvala. Najprej nas bom na hitro predstavil, potem pa bom poudaril glavne dosežke našega dela. Imenujem se Simon Carey, prihajam iz PricewaterhouseCoopers, Global Advisory, gospodarski svetovalec na Ministrstvu za finance. Jonathan Gillian pa je moj kolega. Ime mi je Jonathan Gillian, sem višji strokovnjak za ekonomijo pri PricewaterhouseCoopers. So the, um, the, the share of tourism um, that's Delež turizma, ki ga ima EU, delež na globalni ravni, je zelo upadal. Torej, delež turizma EU v svetovnem turizmu V zadnjih letih je ta delež približno 40 odstotkov, pred 20-30 leti pa je bil ta delež 55 odstotkov. Število turizmo, turistov, ki prihajajo v EU, sicer raste, ampak če gledamo, kakšen je delež evropskega turizma v svetovnem turizmu, pač upada turizem narašča, ljudje po svetu so vse bogatejši, odhajajo na vse daljša potovanja, pojavljajo se nove destinacije. Ampak ravnovesje turizma v EU se je v zadnjih petih letih tudi ustavilo ustalilo. Eden od razlogov je varnostna vprašanja v sosedskih državah. Naprimer, države, ki bi morda šle, eh, osebe, ki bi morda šle v Turčijo ali v Severno Afriko, se mogoče zdaj raje odločijo za to, da bodo potovali v EU. Tukaj vidite, da je evropski delež turizma v svetovnem turizmu upadal, vendar se je stabiliziral, kljub temu, da število turistov narašča. Čisto na kratko. Študija, ki smo jo pripravili pri komisiji, je obravnavala štiri stvari, torej Pripravili smo bazo podatkov o glavnih eh, vidikih, potem smo imeli študije primerov in opravili ekonomske analize in pripravili splošna priporočila za turistične takse in tudi eh, za obdavčevanje v turizmu na splošno. Na hitro bomo pogledali glavne ugotovitve na teh štirih področjih baza podatkov, o tem ne bom na, na dolgo govoril, ker bo tako ali tako objavljena. Ni presenetljivo, da smo videli, da obstajajo velike razlike v obdavčevanju v državah članicah, naprimer pri davkih na dobiček podjetij, pri eh, dohodnini, davkih na nepremičnine in tako naprej. In če zdaj pogledam še to, kar imenujemo turistična taksa na splošno to narašča. V Ameriki imajo uh, zelo visoko raven in pri nas je zdaj tako, da dve tretjini držav ima turistično takso, včasih je treba plačati na osebo, včasih na trajanje in tako naprej. Uh, Potem na kratko še DDV. To je zelo pomemben davek za ta sektor. Večina držav članic že ima nižjo stopno DDV-ja za turistične storitve in uh, druge storitve povezane s turizmom. Števile, dr, številne države članice tukaj ne morejo še dodatno znižati DDV-ja. Če naprimer pogledamo davek na uh, um, storitve prenočevanja, polovica držav že uporablja najnižjo možno stopno DDV-ja. In potem smo pogledali tudi davčne sisteme treh uspešnih turističnih destinacij. Pogledali smo Cipr kot celo državo. Cipr je zanimiv zato, ker ima zelo nizke davčne stopnje za celotno gospodarstvo, pa predvsem za turizem. Vlada se trudi eh, diverzificirati turistično ponudbo in to pač ni več samo neka destinacija, kamor greš na plažo. Želijo si zagotoviti tudi bolj nišni turizem, turizem čez celo leto in tako naprej. Potem smo preučili tudi Baleare. Tako kot Cipr imajo tudi oni zelo različne davke in veliko regionalne samostojnosti pri določanju teh davkov. Pripravili so zelo zanimiv, um, za nas je to kot en zanimiv eksperiment, kajti pred kratkim so uvedli turistično takso, um, ki so jo poznali že pred uh, približno 15 leti. Uh, in potem smo preučili ta dva davka in zelo zanimivo je, zakaj so ponovno uvedli ta davek. In potem še mesto Pariz, seveda zelo popularna destinacija. Tudi v Parizu velja veliko davkov za turistični sektor, eh, predvsem sektor prenočitev je zelo pomemben, Airbnb, Hubaway in druge platforme za prenočitve so tam zelo prisotne. Pari se je zelo hitro odločil, da bodo da turistične takse zbirale te platforme za prenočitve in nekdo drug. So I'm just going to uh, run through some of the uh, key economic findings. Jaz pa bom predstavil nekatere ključne ekonomske ugotovitve naše študije. Ekonomski odtis turističnega sektorja v evropskem gospodarstvu je precej pomemben. Predstavlja pet odstotkov približno evropskega BDP. In če pogledamo še dobavno verigo turizma je ta številka približno 10 odstotkov. V državah, kot je Grčija, je turistični sektor približno, predstavlja približno 18 odstotkov BDP-ja, torej je to zelo pomembno, pomemben sektor. Kaj je pomembno, zakaj ljudje ostanejo na ozemlju EU? Prva stvar je cena. Eh, to ni samo cena hotelja, ampak tudi hotela, ampak vseh ostalih stvari, najema, avtomobila, kosila v restauraciji, celotnega paketa. Potem naslednji vidik je tudi kakovost. Ko govorimo o kakovosti, to pomeni razvoj, družbeni razvoj, kakovost okolja, kakovost storitev in tako naprej. In to bo omogočalo razvoj enkratnih destinacij. In potem nasplošno so turistične takse precej nizke, od približno 40 centov na noč do 7,50 evrov. Ampak to ni tak znesek, da bi odbijal turiste od eh, tega, da grejo na neko destinacijo, če pač upoštevamo celotno ceno paketa. Ampak tam, kjer je povpraševanje manjše, kjer vidite, um, da je kakovost nižja, tam je učinek turistične takse na splošno večji. In potem priporočila. Ko pridajo turisti od zunaj v EU, je zelo pomemben vidik, da obdavčitev zamenjave valute lahko odvrača, eh, potnike oziroma naredi nekatere destinacije bolj privlačne bolj enkratne destinacije v EU so zelo različne, lahko zelo različne od drugih destinacij po svetu in bolj kot bojo drugačne, raje bodo turisti prihajali in tako se bodo obrnili trendi, ki smo jih že videli. Potem pa še nekaj stvari v zvezi s plačinom davkov. Naprimer, če pogledamo balearske Baleare. Preden je, bil določen, preden je bila določena turistična taksa, so dobro preučili, kako bodo to naredili. Celotno financiranje je zelo uh, pregledno in celoten sektor sodeluje pri uh, razporejanju sredstev, tako da to je zelo dober primer. Potem turistične takse, ponavadi eh, jih morajo pobrati tisti, ki zagotavljajo prenočitev, naprimer hoteli. Ampak zdaj, ko narašča gospodarstvo delitve, eh, se zdaj sprašujemo, ali se to še vedno lahko tako izvaja oziroma ali se sploh izvaja. Nekatere stvari so se naprimer izboljšale, naprimer v Parizu so se odločili, da bodo turistično takso pobirale platforme za prenočitve. Časa ni dovolj veliko, da bi govoril še o, dru dovolj, govoril še o drugih priporočilih, ampak celoten dokument je objavljen in ga lahko pogledate. Hvala. Hvala za to predstavitev, zdaj pa odpiram razpravo gospod De Grande Pascal. Izvolite. Dve minuti. Hvala. Predsednica, kratek bom, zelo sem vam hvaležen za to predstavitev, čeprav je precej splošne narave. In za začetek bi rekel to, kar sem že večkrat povedal v tem odboru. Namreč na srečo je bila pogodba pripravljena na pameten način in je v 195. členu um, prepovedala na usklejevanje na področju turizma. Tako da vse to, kar zadeva obdavčenje na tem območju, je eh, podvrženo svobodnim odločitvam, kar omogoča večjo konkurenčnost in številnim državam tudi velik napredek. In vsaj za mojo državo Španijo, v kateri je turizem eh, prva industrijska panega, je to zelo pomembno. In daleč od tega, da bi uh, naše stopnje zmanjševali, se tudi pri nas povečujejo. Uh, ta pojav oziroma davčno stanje prispeva k temu, da je določena turistična denacija lahko bolj ali manj privlačna. Uh, Seveda se vsi zavedamo, da davki ali takse niso isto. Davki so eh, nekaj formalno določenega, takse pa eh, so dodatna obremenitev, ki je po mojem mnenju za turistične storitve nepotrebna. Sam sem torej proti tej taksi za turistične storitve, ki prihaja k nam iz Združenih držav Amerike in ki je na to postala še ideološki fenomen in pogosto tudi z izgovorom, da se na ta način uh, plačuje škoda, ki jo turizem povzroča okolju. To ni res. Uh, Eden od govornikov se je spraševal, naprimer, zakaj se je na Balearih ta taksa najprej uvedla, potem uh, ukinila, potem spet uvedla. Ja, lahko odgovorim zelo logično. Uvedla jo je leva vlada, uh, ukinila jo je na to vlada ljudske stranke in na to jo je spet uvedla leva, mm, socialistična stranka. Torej, tako pač je. Um, Višanje taks za nudenje uh, turističnih storitev, po mojem mnenju, pomeni ubiti kokoški nosi zlata jajca. In uh, turizem, ki uh, eh, se seboj prinaša tudi več zaposlovanja, več bogatstva, več razvoja, mora delovati tako, da ne bo odvračilnih ukrepov za razvoj ukrepa. In torej, zakaj bi uh, te takse oblasti usiljevale uh, turističnim uh, operaterjem saj si jih ne izmišljujejo hoteli in uh, delavci v turizmu sami, ampak, ampak uprava. Tako no, kar sem želel, sem v bistvu že povedal. Ja, oprostite, veste, moramo paziti na čas, zato ker smo kar v zamudi in moramo dati besedo še kolegom. Gospa Bilbao, izvolite. Ja, najlepša hvala, predsednica. Uh, In naj za začetek čestitam Bilbao, ki je bila včeraj proglašena za najboljše turistično mesto leta 2018, tako da ste vsi prisrčno vabljeni, da to mesto obiščete, ker mu ta oznaka res dobro paše. No, kar se tiče um, teme, ki jo obravnavamo. Za nas uh, v Baskovski državi je turizem nekaj novega. Uh, dobro veste zakaj. Zato, ker smo imeli kar težko situacijo v nedavnem obdobju. E, kar pa zadeva takse in davke, moram reči, da je ta razprava še odprta in lahko dodam naslednje torej na tistih področjih, kjer nas ta pojav, ki ga do, do danes še nismo poznali v takem razmahu, v bistvu presega, si te takse predstavljamo ne kot uh, sredstvo, s katerim bi zmanjšali naval turistov v uh, naši regiji, ampak kot uh, možnost za ohranjanje nivoja kakovosti in eh, tega trajnostnega turizma, ki ga razvijamo. In mislim, da eh, si moramo v Evropi prizadevati za trajnosten in kakovosten turizem, kar gre bistveno dlje od zgolj finančnega vprašanja teh taks. Videli smo drugot v Evropi, kakšne težave povzroča masovni turizem, veliko škodo in eh, tudi škodo evropskemu gospodarstvu. Eh, Eh, zdi se mi pa pomembno tudi naslednje priporočilo. Namreč, če se v določenem trenutku eh, taka taksa sprejme kot neka obveznost, ki jo morajo in jo morajo hoteli pobirati, Eh, mora biti to podvrženo namenu, zaradi katerega se taksa pobira. Torej mora se vedeti, za kakšen namen se bodo ta sredstva porabljena. Uh, Eh, nekateri pač takse in eh, na ta način pobrana sredstva porabljajo za to, da izboljšajo kakovost svojih storitev oziroma za skrb za okolje in tako naprej. In v tem smislu mislim, da bi potrebovali na evropski ravni neke minimalne predpise in takse na področju turizma morajo biti vedno usmerjene eh, v doseganje nekega konkretnega cilja. Hvala, gospa Bilbao. Gospa Arnotu. Uh, ja, uh, v tej študiji nekako razbiramo, da je nizko obdavčevanje turističnega področja to, kar bo privabilo še več turistov. No, ne vem, sama bi se vprašala, koliko eh, je stala ta študija naše evropske državljane. Eh, tudi ne vidim prav dobro koristi take študije. Saj je to področje, ki ga ne moremo uh, povsem poenotiti eh, v celotni Evropski uniji. Gre za področje, ki je v pristojnosti držav članic oziroma njihovih regij. Eh, seveda poznamo te ponudnike turističnih storitev na platformah, kot so Airbnb in druge in eh, ki se z lahkoto izogibajo lokalno ločenim taksam. Eh, Zato bi se meni zdelo, da bi morali vsi gospodarski subjekti v Evropski uniji na vsak način biti podvrženi uh, plačilu taks in um, nositi posledice, ki iz tega izhajajo. Seveda ta problem določanja taks uh, obstaja, ampak še večji problem na področju turizma pa je varnost. To vidimo predvsem v Franciji. Nemogoče nam je zagotavljati maksimalno varnost turistom, ki obiskujejo našo državo in zato se mi zdi, da bi bilo bistveno zanimiveje niti ne toliko narediti neko novo študijo, ampak ugotoviti, na kakšen način lahko zagotovimo tem turistom primerno raven varnosti. Hvala, zdaj pa gospa Evans. Um, Hvala, predsednica. Pozdravljam to poročilo. Mislim, da prihaja ravno v pravem trenutku. Predstavljam Wales in naša vlada bo imela nova davčna pooblastila in naša valižanska vlada pripravlja javno posvetovanje o davkih. In štiri najpome, štirje najpomembnejši davki ali takse, eh, med njimi je tudi turistična taksa. Seveda je to zelo kontroverzno, veliko razprave je bilo o tem, veliko nasprotovanja. Eh, vidim, da je zelo koristno oziroma da je jasno, da je koristno znižati stopnjo DDV-ja, ampak nekateri menijo, da bi turistična taksa v primerjavi z Anglijo in Škotsko povzru, povzročila, da bi bil Wales v slabšem položaju. Enkratnost lokacij v poročilu to poudarjate. In seveda Wales je enkratna lokacija. In ali je bilo to dovolj poudarjeno, zato da bi premagali um, to, da pač ljudje grejo raje drugam zaradi tega, da se izognejo taksam. Zelo veliko smo se pogovarjali v tej projektni skupini o razvoju turizma in Zato način, kako se uporablja denar, ki je pobran kot taksa, je zelo pomemben in v bistvu je treba videti, ali je bil naprimer denar porabljen za to, da se razvija trajnostni turizem ali pa je bil porabljen naprimer za marketing. To seveda ni nekaj, kar bi potem podpiralo trajnost v turizmu. Mislim, da je tukaj veliko zelo dobrih stvari, pa tudi nekaj vprašanj, na katere še ni odgovora. Najlepša hvala, gospa Evans. No, zdaj pa strokovnjaki, pogledujem proti vam in vas povprašujem po odgovorih na vprašanja, ki so bila postavljena sama, pa sprašujem, kako vi sploh izračunate takso, na kakšni podlagi? Rekli ste, e, taksa se določa na podlagi sobe, ampak v tehničnem smislu, kako to določate, kakšna metoda se za to uporablja? Namreč na platformah je tako takso zelo težko uh, izračunati. Torej, to me zelo zanima, kakšno delovno metodo pri tem uporabljate. Izvolite, dve minuti časa imate na voljo. Žal mi je, eh, da smo tako na tesnem času, ampak druga študija nas potem čaka. Izvolite. Uh, ja, hvala. Turistična taksa je nekaj, kar. Uh, plača turisti in naprimer NBMB turistično takso pobira v imenu posameznega stanovanja in to turisti plačajo naprej. Včasih pa se tudi zgodi, da mora turist na koncu bivanja plačati dodatno, dodaten znesek. Pač te turistične takse. Ponavadi se turistična taksa plača na osebo na noč, izjema so otroci in izjema so tudi ljudje, ki ostanejo zelo, zelo dolgo, torej um, naprimer ponavadi se taksa plača samo za prvi teden bivanja. So in terms of uh, whether these taxes disadvantage uh, In potem to vprašanje, naprimer, kadar te takse škodijo eni državi ali enemu območju ali podobno. Dokazi za to so precej nizki, zato ker so te takse, kot eh, smo slišali, zelo nizke glede na celotno ceno. In um, osredotočamo se v bistvu na to, kako je, eh, kakšen je učinek te takse na skupno ceno in eh, ker je ta taksa tako zelo nizka, je, se to tako zelo ne pozna. Potem, naprimer, v, v eh, sredozemskih destinacijah je to bolj pomembno vprašanje, zato ker je tam ta konkurenca med destinacijami bolj ostra kot v Angliji. Mislim, da bi spostavil dvoje spet edinstvenost destinacije, ker imamo potem širok nabor kategorij okolje, infrastruktura in socialni kontekst turizma. Vse to daje turističnim destinacijam več moči, da uporabijo te davčne, te eh, turistične takse. Eh, in potem to nekatere bolj izkoriščajo, druge manj. Seveda pa smo si zabeležili tudi ta vidik preglednosti, da tukaj nismo vedno pregledni, da ne vemo točno, zakaj se ta taksa pobira, kolikšna je in zakaj se uporablja. In potem končno, naj se navežem na Simona, narava takse je taka, da je nizka. Ekonomski prispevek je relativno majhen. Globalno pa je tudi raven turističnih taks relativno nizka. Razumeti pa moramo, da so, da so turisti precej prožni pri izbiri destinacij. Torej, če prihaja do razkoraka med EU in ostalim delom sveta, potem se bodo turisti hitro odločili za destinacije izven EU, če bo velika razlika v cenah. Taksa bo pomembna pri tem. Veliko pa je tudi drugih, seveda vidikov menjalniški tečaj in tako dalje in tako naprej. Taksa pa je lahko del tega in vlade običajno to nadzirajo. Hvala lepa za predstavitev te prve študije. Zdaj pa nadaljujemo z drugo študijo in sicer o delovnem dokumentu komisije, ki zadeva Eh, nautični turizem. Gospod Leman, vi nam ga boste predstavili. V študiji analizirate možnosti, predvsem pa težave na področju nautičnega turizma, še zlasti v zasebnem sektorju v Evropski uniji. Eh, tukaj gre za priznavanje um, dovoljenj za um, vožnjo čovnov. Um, Um, vprašanja pristanišč in vse možnosti, ki so s tem povezane. Gre tudi za modro gospodarstvo, ribogojstvo um, in uh, druge teme, s katerimi se ukvarjate v vašem dokumentu. Izvolite. Ali je v redu, če imate le pet minut na voljo? oziroma dve minuti na voljo. Sedem. V redu, eh, gospa, bom nadaljeval v angliščini, ker je v angliščini študija pripravljena. Okay, um, so... Uh, Hvala lepa. Torej, nautični turizem je eden petih, petih sektorjev, ki smo jih prepoznali kot velik potencial za rast v strategiji za modro rast, ki jo je sprejela komisija 2014. Prav tako takrat 2014 smo sprejeli strategijo o obalnem in pomorskem turizmu. Nasplošno to je naslednja prosojnica. Želimo izboljšati konkurenčnost in trajnost sektorja in izkoristiti potencial za delovna mesta in rast. Tako je skoraj pri vseh pobudah komisije. Med štirimi stebri ki jih imamo, je stimulacija uspešnosti in konkurenčnosti, promocija veščin inovacije, krepitev trajnosti in seveda več sredstev strani EU. Če si pogledamo podsektor obalnega in pomorskega turizma, sektor kot tak, je največja ekonomska aktivnost v Evropi, tretjina pomorske ekonomije predstavlja in zaposluje skoraj 3,2 milijona ljudi skupaj pa to prinese 183 milijard evrov dodane vrednosti. Če si pogledamo nautični turizem, 10 odstotkov državljanov redno se ukvarja šport, vodnimi športi. To lahko vključuje vozno s čovni, s kajakom, jadranjem, s kanujem in tudi potapljanjem. 36 milijonov državljanov ima, se tudi ukvarja um, vse čas plutjem in ima tudi svoje čovne in ladje. Približno 6 milijard evrov je v tem sektorju, prometa in 20 tisoč delovnih mest zagotavlja. Evropske marine pa imajo pa med 4 milijarde evrov in zaposlujejo med 40 in 70 tisoč ljudi. To je težko povedati, ker so marine običajno mikropodjetja in se tudi ne uporabljajo vse leto, zato je zelo težko prešteti, koliko je zaposlenih. Ta sektor pa ima tudi nekaj izzivov, s katerimi se soočajo. Videli smo, da se povečuje, pove, povečuje starost skiperjev, od 44 na 55 let, torej ni veliko mladih skiperjev, ki so se pridružili temu športu zaradi različnih razlogov. Prav tako je ženska doba jaht bližno 30 let, sedaj je okrepljena plastika in fibro, fibrovlakna, vendar pa odkar se je začelo to razširjati, se končuje življenjska doba teh prvih jaht in ladij. In skušali bomo najti rešitve za to. O tem bom govoril kasneje. Prav tako imamo različne interese turistov. Nekateri si želijo diverzifikacije, želijo si drugačnega turizma, želijo biti sposobni uporabljati digitalne naprave, kot smo videli tudi pri uh, eh, CITS in transportu. Torej, osredotočamo se na štiri elemente ki jih je predsednica ravno kar omenila. Dovoljenje skiperjev, varnost na oprema, razvoj marin in recikliranje čovnov. Najprej dovoljenja za skiperje. Večinoma ljudje niso več lastniki ladi in čovnov, tako da raste eh, čarterstvo v tem področju. Ta sektor bo rasel. Prav tako pa dovoljena niso priznana posod po EU samodejno. To ima potem seveda tudi vpliv na izgubo dobička, če podjetje želi črtirati lade in čovne v visoki sezoni in zaposliti skiperje, ki nimajo priznanih dovoljen, potem je to zelo težko. Imamo postoječe projekte, ki primerjajo dovoljenja in ključne veščine, kvalifikacije, pogledali pa smo si samo nekaj držav članic in hvaležen sem gospodu Helju, se opračujem za izgovorjavo vašega imena. In eh, tudi kolegu za predsedstvo pilotnih projektov, da bi imeli torej skupne kvalifikacije za evropske skipere. Naslednja prosojnica, prosim, za ponazoritev. To sta dve identični, dva identična čovna in skipper lahko pluje samo na enem, čeprav sta jahti enaki in imata enake značilnosti. Naslednja prosovnica, druga točka, ki smo se ogledali, je podobna težava na skupnem trgu, varnostna oprema na krovu. Sektor se sooča z mednarodnimi pravili, evropskimi pravili, nacionalnimi pravili, pravili države zastave in države, kjer želi pluti, pogoji voda in tako dalje. Včasih imajo torej isto napravo, pa dve različni izvršitvi, ker ne izpolnjujejo enakega niza zakonodaje. To si skušamo tudi ogledati. Poskušali bomo podati priporočila državam članicam, da naj ne uporabljajo nacionalnih pravil, če, zastave, če se izpolnjuje pravilo države zastave, ali pa da se strinjamo o minimalnih standardih v EU. Ne gre za zakonodajo, gre bolj za standardizacijo teh pravil. Tretji element. Razvoj marin in čovnarstva. Kot sem že dejal, so marine uporabljajo večinoma za hranjenje. Tako kot si so na cestah avtomobili. In to so zelo majhna podjetja. Zelo težko jih je združiti. Razmišljali smo o tem, da bi ustvarili forum, da bi bile Marina bolj pametna izmenjevala na boljše prakse, ampak zelo težko je to storiti. Marine lahko odigrajo pomembno vlogo pri digitalizaciji in tudi digitalizacija ima lahko pomembno vlogo, da postanejo bolj pametne, inteligentne, lahko so to sešča za dobiček in povezavo z drugimi projekti. Naprimer, v zadnjih letih smo imeli dva razpisa, kar se tiče poti dediščine in potem tudi mm, za diversifikacijo ponudbe po različnih marinah. In potem zadnja točka, se opravičujem, da sem nekoliko daljši, recikliranje ladij in čovnov. 80 tisoč ladij in čovnov eh, konča svojo življenjsko dobo vsako leto. 2000 jih razgradijo, ostalo pa se jih pusti v vodi ali na kopnem, ki razpadajo. Ni strategije za reciklažo ali za uporabo teh zapuščenih virov na drugačen način. Skušamo ugotoviti, kako bi različne projekte, nekateri že obstajajo v državah članicah, združili na evropski ravni. To bi tudi bil pomemben prispevek za krožno gospodarstvo. Sklep, v bistvu se ponavlja to, kar sem že dejal, tako da se bom kar ustavil. Hvala lepa. Si beaucoup. Je vais ouvrir euh, le. Najlepša hvala. Odpiram razpravo. Alors, je note. Mhm, zapisujem. Gospod Del Grande. Bref, cette fois-ci, parce que... Prosim, res na kratko. Énormément de temps. À vous la parole, monsieur. Sí, muchas gracias. Eh, gracias a los autores del... Hvala lepa. Hvala lepa. Autorem te študije. Veliko podatkov, hvala lepa za to. Zelo ste se tega lotili ščepno. Vsi vemo, da je pomorski turizem nekaj, kar prinaša ogromno denarja tistim državam, ki imajo morje. Vendar pa, kot je dejala gospa Bilbao prej, mesto Bilbao, ki ni na obali, v bistvu, pa nima tudi ne tako izvrstnega vremena. Pa vse en, izvrstna destinacija, čeprav bi lahko to pomenilo, da ni tako privlačna turistična destinacija. Nimamo veliko časa, naj se pogledam nekaj učinkov, ki jih vidimo za počitnice ob obali. To lahko potem vodi do, tudi do. koliko različnih podatkov glede turistov, spolnosti in alkohola. Seveda nisem proti spolnosti ali alkoholu, ampak včasih prije do prave invazije. Mislim, da to izkrivlja podobo. Tudi do vandalizma prihaja. In to vidimo, se dogaja vedno bolj pogosto. To niso izolirani primeri. Resnično se to dogaja kar precej. In potem, če si pogledamo davčne oaze, lahko vidimo tudi turiste, ki prihajajo tudi na skrite lokacije, če smemo temu tako reči, ko gre za nizkocenovni turizem. Prav tako pa tudi vidimo, da nekatero, da lokalno prebivalstvo včasih zavrača turizem. Težko je včasih se odpraviti na kakšno destinacijo in pravzaprav uživati v mestu. Turizem ima seveda tudi omejitve. To so mm, težke razprave, naprimer v Rimu, kar zavračajo turiste, ker to resnično tudi onemogoča vsakodnevno življenje. In potem križarke. Tudi to seveda prinaša veliko denarja. Ampak za države, katere pridijo, je to seveda vir sredstev, po drugi strani pa je to samo zadostno, so posadke samo zadostne. No, ampak dobrodošli vseeno križarke, kljub temu, da se jim očita, da zelo malo potem potrošijo. Ampak še nekaj. Uh, vsekakor moramo turizmu dati vse možnosti in dobrodošel razvoj turizma. Hvala, gospod De Grande, zdaj pa gospa Bilbao. Najlepša hvala, predsednica. Tudi jaz se zahvaljujem za to študijo, ki je res zelo bogata z informacijami. Nekaj pa je pritegnilo mojo pozornost, kar ni vključeno v to študijo in me zanima, če se nameravate temu posvetiti v prihodnosti. Namreč eh, v odboru za ribištvo in v odboru za promet v zvezi z razvojem um, ehm, nautičnega turizma imamo skupne točke in uh, moramo sobivati tukaj, predvsem zakaj? Zaradi diverzifikacije ribiškega sektorja. Ribiški sektor kar precej trpi v zadnjih letih iz različnih razlogov, zaradi določanja kvot, zaradi uh, Eh, pomankanja strokovnega osebja in tako naprej. Kakorkoli, zelo veliko ljudi iz eh, sektorja ribištva so nas prosili, naj jim pomagamo pri tej diversifikaciji, torej, eh, zato da bodo lahko tudi oni vključeni v nautični turizem. In zato sem zelo presenečena, da to ni nikjer omenjeno v vaši analizi. Eh, posledic na področju zaposlovanja, eh, gospodarstva in tako naprej. In zanima me, ali nameravate vključiti tudi to in se tudi temu posvečate. To se mi zdi zelo pomembno, saj mislim, da bi morali imeti podatek tudi o tem, kako nautični turizem vpliva na ribiški sektor negativno ali pa pozitivno. Hvala lepa, gospa Bilbao, zdaj pa gospa Meissner. Uh, Hvala lepa. Kratka bom. <laughs> Uh, Dvoje. Najprej, hvala za predstavitev, zelo zanimiva je bila. Morda bi jo lahko poslali vsem. Odlično, hvala. In potem drugič, nautični turizem je seveda zelo pomemben in je velik del agende modre rasti. Veste, da sem za celovit pristop pri agendi modrega razvoja. Seveda imamo veliko dobička zaradi nautičnega turizma in ljudje so radi na čovnih in jahtah. To je zelo dobro, ampak potem imamo tudi nekaj težav, kar se tiče eh, prostorskega načrtovanja okolja. Na vse je potrebno gledati celovito, to je naša odgovornost v odboru za promet. Tudi to, torej, da vedno celovito gledamo na politiko. Samo toliko, hvala. Merci, maestram, hvala lepa, gospod majster, zdaj pa gospod Telička. Uh, hvala lepa, predsedojoči. Morda se ne spoznam dobro na to, ker prihajam iz države, ki nima morja, ampak eh, študija ima fascinantne zaključke. Zame je to samo še en način transporta in ne vidim veliko razloga, zakaj bi morali to obravnavati drugače kot avtomobile in letala. Ne govorimo samo o turizmu, govorimo o prostem petoku oseb in prostem petoku storitev v bistvu. Absurdno se mi zdi, da ste lahko skipe. Naprimer, na Hrvaškem, potem boste šli v italijanske vode, v italijanske obali, morda pa potem ne boste mogli najeti na kačona v Italiji ali obratno. To je samo morda absurden primer, ker je samo primer. Ampak ni logično. Mislim, da ne gre za vprašanje čovna, ampak za vaše veščine in storitve, ki jih ponujate. Seveda, učinek na turizem je več kot marginalen, kajti to ni več turizem bogatih ljudi, kajti jahto, aričon, si lahko sposojite za 10, 20, 30 ljudi. In to je v bistvu poceni turizem. Všeč so mi zaključki, ampak med vašo predstavitvijo sem pa pomislil na to, da ni dovolj ambicije, ambicioznosti, kaj bi s tem storili dejali ste vsaj parkrat. Želel bi si, da bi bili bolj ambiciozni in bi imeli več političnega poguma. Rad bi predloge, ki bi odstranili ovire. Tako bi dobili podporo v parlamentu. Z vsemi seveda značilnostmi, ki jih ne želim razvodeneti in ki si jih je potrebno gledati. Hvala lepa. Hvala, gospod Arnoči. Hvala, gospod predsedujoči. No, kar se tiče tega delovnega dokumenta, razumem, da želite poenotiti dovoljenja za voditelje čovnov, ampak sama se bojim, da če jim omogočimo to mobilnost med državami, da bo to samo še pospešilo um, socialni dumping tudi na področju športnega um, pom, jadranja in pomorstva. Uh, Eh, mislim pa, da moramo zagotoviti to, da bodo vsi lahko eh, delali pod ugodnimi pogoji, zato da bomo preprečili, da se zgodi isto, kot se je zgodilo na področju voznikov, ehm, teh premalo plačanih voznikov iz eh, vzhodnoevropskih držav, eh, ki vozijo polske tovrnjake po naših cestah in isto se lahko zgodi v pomorstvu, naprimer, z voditelji čovnov iz Malte. Tako da eh, na področju nautičnega turizma se situacija zelo spreminja tudi zaradi različnih eh, od države do države, tudi zaradi različnih podnebnih in naravnih razmir in uh, vsaka posamezna država ima na tem področju svoje zelo dolgoletne izkušnje in to je treba tudi upoštevati. Hvala, gospa Ahnotu. In za konec, eh, dve minuti za zaključek, ponovno gospod Lajneman za komisijo. Izvolite. Um, Hvala lepa. Da, mislim, da sem res lahko zelo kratek. Gospa Bibao, ne bom se pogovarjal o drogah in alkoholu in stališče Evropske komisije na to. Ribištvo. To je zelo nakratko omenjeno v dokumentu komisije kot nekdo, ki prispeva v sektorju in prav tako je odbor za ribištvo pripravil študijo o vlogi tega sektora in razvojoči se vlogi. Prav tako obstaja politika, ki je omenjena v tem dokumentu po pomorskem in ribiškem skladu imamo kar precej sredstev, ki so namenjeni lokalnemu razvoju. To vključuje točno to, kar ste omenili. Diverzifikacijo poklica ribiča. To vključuje veliko turističnih dejavnosti, ki mešajo naprimer gastronomske poti z ribištvom, greste naprimer na čovn, potem kasneje v restauracijo in tako dalje. V veliko obaljnih regijah Evrope. Če želite, vam lahko damo več informacij na to temo. Gospod Majstner, hvala lepa za pripombe o agendi za modro rast, to je nekaj, kar cenim. In gospod Telička, vaš kolega je že povedal, da je kar nekaj vprašanj, o katerih bomo verjetno govorili če bo komisija kdaj pripravila tak predlog. Zato smo si pri pripravi tega dokumenta tudi ogledali različne možnosti. In pripravljanje zakonodaje na tem področju bi bilo zelo zapleteno zaradi različnih vidikov. Posejeno, skušamo harmonizirati dovoljenje, naprimer, tako da bi imeli enotni standard, potem pa bi lahko vse še nadgradili, naprimer zahteva za določene pogoje na morju, lokalno znanje, karkoli že, tako da bi torej imeli skupne zahteve. In dejali ste, absurdno, da to uvira skupni trg, zelo kratek sem bil, ampak dokumente je več podrobnosti, ko opisujemo uvire. Hvala lepa. Voilà, merci, euh, monsieur Lindman. Ainsi s'achève. Euh, voilà. S tem zaključujemo to točko in prehajamo na naslednjo. Naslednjo je poročilo o priporočilu o sporazumu o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in ZDA. Mislim, da bo gospa Tereza Griffin povedala kaj več o tem. Izvolite. Jag ska inte säga någonting, men jag ska företräda kollega Griffin som... Eh, Hvala lepa. Govorim o imenu kolegice Griffith, ki ne more biti tukaj. Je namreč na sestanku poročevalcev v Senci. Od 2003 imamo sporazum ZDA. Kar se tiče letalskega prometa, To je nekaj, kar je zelo formalnega v tem trenutku in to je povezano s formalnimi vprašanji. To je povezano v bistvu z Lizbonsko pogodbo. Več podrobnosti lahko najdete v besedilu. Kar se tiče kolegice Griffith, pa je stališče sledeče. Potrebno je uporabiti in izvesti ta sporozum. Hvala lepa. Euh, monsieur Van den Kamp, vous exprimez. Hvala, gospod Nielsen. Gospod Van den Kamp. Ik doe gewoon mijn werk. Ik wil... Hvala lepa. Samo svoje delo upravljam. Hvala lepa. Popolnoma se strinjam s poročevalcem. In z Jensom Nielsenom, da lahko pozitivno govorimo o tem sporozumu. Samo nekaj stvari se je pojavilo. Opazil sem, da je leta 2000 letalski promet med EU in ZDA znašal 61 odstotka globalnega prometa 2015, pa se je to znižalo na 38 odstotkov. Torej, lahko vidite, da prihaja do premikov v druge dele sveta. Ali bo dvosnarski sporozum z državami, z ruskimi državami, kaj prinesel, bomo videli. Mislim, da vsi vemo, kaj tiče za tem. Medtem pa je prometno ministrstvo ZDA skušalo uvesti nekaj omejitev ZDA ima kar nekaj omejitev. Vendar pa seveda je to tudi vprašanje posvetovanja s kongresom. Po moje tega ne bomo mogli spremeniti. Kakorkoli že, nadalje. Kaj pa prepoved eh, prenosnih računalnikov? Bomo s tem nadaljevali ali se bomo tega znebili? Hvala. Ja, Madame Foster, vous voulez parler? Gospa Foster, želite besedo? Ne, torej nadaljujemo. Rok za uložitev predlogov sprememb je 21. november ob 14. Komisija, želite besedo? Eh, ne. prav. Potem pa nadaljujemo. Predlagamo, da ustavite prenos po internetu in zdaj prehajamo v tisti del, ki bo potekal brez navzočnosti javnosti. Kdor mora zapustiti dvorano, ima zdaj eno minuto časa za to.